imeti predlog od komisije, tako da bomo tudi sami lahko uh, pripravili svoje predloge in tako imeli uh, boljši sistem za vse. Hvala lepa, gospod Kasa. S tem smo zaključili to razpravo. Ob 11.30 jutri do povdne bomo glasovali. Sedaj pa nujna pomoč za Haiti. Najprej želim dati besedo komisarju. Ja, komisarki, pardon, gospa Damanaki bo hitro zasedla svoje mesto. You, The... Najlepša hvala, gospod predsednik. Komisija je globoko zaskrbljena zaradi slabšanja situacije s kolero na eh, hitijo. Število žrtev v bolnišnicah zelo hitro raste vsak dan. Število hospitaliziranih pacijentov je sedaj več kot 20 tisoč. Ob koncu prejšnjega tedna je bila taka številka in več kot 100 tisoč ljudi je že umrlo. Vendar pa se bojimo, da so te številke hudo podcenjene. T stopnja smrtnosti je zelo visoka in je dokaz za to, da ljudje prepozno pridejo k zdravniku. Zdravljanje kolere je enostavno, ampak bistvenega pomena je eh, zgodni dostop do zdravljanja. In zdravljanje pacijentov se kolero pa zahteva tudi veliko ljudi. Sistem javnega zdravstva na Haitiju je sedaj preobremenjen, kljub predsejšnji pomoči, ki jo zagotavlja mednarodna skupnost. Eh, Medicine sans frontier so eni v prvih vrstah in med Sans Frontier pokrivajo vse skupine in agencije, naj eh, naredijo več. Vsa država sedaj trpi, epidemija se zelo hitro eh, širi in je že dosegla prestolnico Port-au-Prince. Eh, slami, kot so Sid Soleil, so zlasti izpostavljeni okužbam zaradi slabih higijenskih pogojev in zaradi eh, pomankanja dostopa do čiste vode. In če želimo rešiti življenja, moramo zagotoviti boljše zdravljanje tistih, ki so že zboleli, moramo zagotoviti boljše pogoje vode, ravno tako pa zagotoviti nadzor, tako da bi vedeli, kako se epidemija širi. Komisija je okrepila svojo humanitarno prisotnost eh, tudi z zdravniki in pa s sredstvi 12 milijonov evrov je namenjeno za pomoč partnerjev, ki so prisotni na eh, Haitiju. Evropski mehanizem za civilno zaščito je bil tudi aktiviral preko eh, eh, Centra za spremljanje in informacije Evropske komisije in delujemo tudi s pomočjo Francije. Tudi ponudba iz Avstrije je ravno kar prispela ekipe civilne zaščite in eh, ekipe tehnične pomoči se strokovnjaki naj bi bile razmeščene v začetku tega tedna. Potem eh, je Deži Sanko tudi eh, vzpostavila centr za nadzor nad boleznjo in na ta način bo mogoče nadzor izboljšati in razmišljamo tudi o drugih oblikah sodelovanja. Po incidentih v Kap Haitiju in Port Pransu. Eh, natančno spremljamo varnostno situacijo s svojimi partnerji in tudi z relevantnimi agencijami Združenih narodov. E, zlasti je to pomembno pred predsedniškimi volitvami, ki bodo konec novembra. In komisija je e, v stiku tudi z podgeneralnim sekretarjem Združenih narodov, ki koordinira humanitarno pomoč. Izjemno je pomembno, da da mednarodni in nacionalni delavci še naprej poskušajo rešiti čim več življenj. Glede na to, kako hitro se situacija slabša, so potrebni dodatni prispevki, tako da bi izboljšali eh, zdravje, eh, higijenske razmere, logistiko. Prioritete vključujejo medicinsko osebje, pa drugo osebje, ki je usposobljeno na področju čiste vode, eh, Eh, sanitacije. Potem pa potrebujemo tudi eh, opremo za bolnišnice, kot so pol, eh, postelje in zdravila. Komisija je v stiku z drugimi državami članicami, tako da bi spodbudili dodatno pomoč za Haiti v tem kritičnem obdobju. Pomoč Evropske unije se lahko kanalizira preko mehanizma za civilno zaščito. Tako se bodo lahko delavci lažje soočili z izzivi. To, kar so do sedaj naredili domači in mednarodni eh, strokovnjaki in prostovoljci, je vsega občudovanja vredno, vendar pa ni dovolj. Zato poskušamo narediti vse, da bomo pomoč izboljšali, ampak pred nami so težki časi, zato ker se situacija tako hitro spreminja. Mednarodna skupnost. Eh, mora ostati solidarna do Haitija. To je bistvenega pomena in zato vas pozivam vse, da naredite vse, kar je v vaši moči, da povečate pomoč držav članic, tako da bi se izognili eh, veliki humanitarni krizi. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa politične skupine za ELS, minuto in pol, gospa Strifler. Euh, euh, hvala lepa, najlepša hvala, gospod predsednik, eh, kolegice in kolegi. Eh, epidemija kolere je povzročila že 100 tisoč smrtnih in ogromno ljudi je okuženih. Kljub eh, močni prisotnosti mednarodne skupnosti na Haitiju je situacija vsak dan slabša. 400 tisoč ljudi lahko zboli v naslednjih dneh. 12 tisoč milijonov je zagotovila Evropska komisija, kar se mi zdi eh, pohvale vredno. In gospod Đorčevo. Eh, prosim, da pozove države članice, da v naravi prispevajo tudi naprimer eh, opremo za čiščenje vode in pa eh, medicinsko opremo, kajti samo na tak način bomo lahko zmanjšali število okuženih. Ljudje so prestrašeni zaradi te bolezni, ki je neznana in zato je bistvenega pomena tudi komuniciranje s prebivalstvom. Eh, obveščenost je zelo pomembna, ravno tako pa je treba zagotoviti ustrezno preventivno, kar zadeva. Z, eh, varnostno stanje, zlasti glede na predvolilno obdobje. Sedaj se je ponova, ponovno pokazalo, da haitske oblasti niso sposobne se soočiti s to krizo. Potres na Haitiju je pokazal, da lokalne oblasti sploh niso sposobne se soočati s takimi težavami. Potem je sicer nastopila politična volja, da bi se kaj spremenilo. Veliko ljudi je obljubilo pomoč, ampak sedaj so akteri pesimistični in zato mora Evropska komisija odigrati vodilno vlogo pri obnovi Haitija, tako da se bo Haiti končno izvlekel iz tega kaosa. Hvala, sedaj pa v imenu socialistov demokratov za eno minuto ima besedo gospa Kreto. Hvala lepa, gospod komisarka, spoštovani predsedujoči. Cenim eh, to, da je se Evropska unija zelo hitro odzvala na to krizo. Mislim pa, da je potrebno prizadevanja še okrepiti prizadevati si moramo za dobro delujočo državo na Haitiju. Takšna država trenutno tam ne obstaja. Zato tudi ne more pomagati svojim ljudem, ne more izgraditi eh, begunskih eh, taborišč in ne uspe tudi urediti oskrbe z vodo. To je privedlo do tega, da je umrlo več kot 1200 ljudi. Haiti potrebuje državne strukture, ki bodo pomagale tudi revnem. Tri od štirih Haiticev živi za manj kot 2 dolarja na dan. Več kot 5 milijonov ljudi živi v begunskih taboriščih in uh, to je seveda dejavnik, ki še bo večja tveganje. Šipkost države je tista največja šibkost Haitija, pomankanje avtoritete, oblasti privede do tega, da prebivalstvo samo še pričakuje pomoč od Združenih eh, narodov, ki pa ne more enostavno rešiti vseh problemih. Kremu lahko prištejemo še volitve, ki bodo kmalo sledile v tej državi. Hvala lepa, gospa Kretu. Besedo ima za skupino Alde, gospod Görens. Hvala lepa, gospod predsednik. Seveda so tu še dodatni dejavniki, ki so spodbudili izbruh kolere na Haitijo. To prav gotovo ni odgovor, je pa razlaga. Odgovor za to eh, zlo pa je dvojen. Najprej eh, potrebujejo tisti, ki delajo na mesto samem eh, pitno vodo, sredstva za dezinfekcijo, milo in tako naprej v eh, drugi fazi pa je treba se osredotočiti na obnovo. Obnova je postala potrebna po potresu, podarek pa mora biti na infrastrukturah, potem pa tudi na individualni in kolektivni higieni. Po konferenci v New Yorku o rekonstrukciji Haitija upam, da se ne bomo več mogli izgovarjati, da ni dovolj sredstev in da bi na ta način upravičevali pomankanje razvoja. Kaj ti humanitarna faza bi se sicer morala podaljšati še zelo dolgo. Ravno tako bo treba najti odgovorne za, počasno, za počasnost eh, teh sprememb. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa za zelene, za minuto in pol. Gospod Keller. Hvala lepa. Na Haitiju smo videli vzpostavitev ene izmed glavnih eh, humanitarnih eh, akcij na svetu in eh, na te ne smemo izpustiti, pregle, izgubiti pregleda. Neuspeh na Haitiju bi pomenil tudi neuspeh za mednarodno skupnost, neuspeh pri vzpostavljanju skupne humanitarne pomoči. Vse izkušnje, vse lekcije, ki smo se jih naučili, moramo uporabiti pri Haitiju. Prav tako bomo moramo nameniti dovolj denarja. Zato pozdravljam sporočilo komisije, da bo boju proti kolerji namenila še dodatnih 12 milijonov evrov. Zagotoviti moramo, da bo ta pomoč nemudoma dosegla Haiti in da bo prišla v celoti, ne samo v delih. Na ta način bo tudi učinkovita. Prav tako moramo zagotoviti, da ne bomo zanemarili prizadevanja za obnovo po potresu. Brez tega se ne bomo mogli uspešno boriti proti bolezni. Imam dve vprašanji za komisijo. Zanima me, ali je obljubljeni denar uh, že prišel na Haiti, kako je bil porabljen in uh, poleg tega me zanima tudi, kaj menite o preložitvi volitev. Revolucija na Haitiju se nikoli ni zgodila v zgodovini in upamo, da bo ta težka situacija, s katero se sedaj sooča Haiti, zabeležena v zgodovini kot neka izhodišna točka, ki bo pomenila boljšo prihodnost za Haiti in upamo, da bo Evropska unija pri tem odigrala pomembno vlogo. Hvala lepa sedaj pa za ECR, za eno minuto gospod Nikolson. Hvala lepa, predsedujoči. Pred dvema mesecema sem eh, vodil, sovodil delegacijo v okviru AKP in to je bila ena izmed najbolj eh, ganljivih izkušenj mojega življenja. Videl sem, eh, kaj delajo ljudje na Haitiju, kako si prizadevajo, da bi pomagali ljudstvu. In drugič, Haitici so zelo ponosno ljudstvo, to bi morali povedati že ob začetku, Eh, te razprave. Eh, Premije in pa namestni premija nam je povedal, kako veseli so Haitici, da imajo zdravstveno oskrbo, da ni bolezni in to se je sedaj nažalost končalo. To ni bolezen, ki bi jo bilo težko pozdraviti, ampak videti bi morali razmere, v katerih delajo humanitarni delavci in ko govorimo o zdravstvenih oskrbih, moram povedati, žal mi je, ampak Haiti nima zdravstveno oskrbe, kakor jo imamo mi v Evropi. Odvisni so od britanskega Rdečega križa, od eh, Medicine Sans Frontier in od drugih nevladnih organizacij, ki delujejo tam. Kar se tiče volitev, menim, eh, da Haiti v tem trenutku res ne potrebuje volitev. Ampak naj vam povem, dokler ne bodo imeli predsednika in pa premijeja, ki jih bo resnično vodil, ne bodo imeli nikakršne prihodnosti. In prav gotovo upam in želim čestitati tistim pogumnim ljudem v okviru uh, uh, misije Evropske unije, ki pomagajo ljudem v Port Prancu. Mislim, da so opravili odlično delo. Hvala lepa, zdaj pa zaguje NGL za minuto in pol. Gospod Vršija. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti vsem kolegom z lasti konferenci predsednikov, zato ker so sprejeli to razpravo o Haitiju, ki jo je predlagala naša skupina. Bilo je nujno januarja po eh, potresu se je mednarodna skupnost zelo mobilizirala za Haito. Eh, vendar pa sedaj izgleda, eh, da je prišlo do prepada v tej pomoči. In marca se je Evropska komisija angažirala za milijardo 300 milijonov. S tem naj bi pomagali Haitičem, da se zgradi boljša prihodnost. Potem junija med, so eh, nevladne organizacije začele opozarjati na zelo težke pogoje ljudi, na patogene 100 tisoč ljudi. Takrat se je potem situacija začela spreminjati in potem je prišlo do izbruha kolere. Mednarodna skupnost eh, se je začela zbujati. Več kot tisoč mrtvih je in eh, število okuženih samo raste, specialisti pa pravijo, da so ukrepi za zdravljenje te bolezni relativno enaki. Ampak ljudje so slabo obveščeni o tej bolezni in tudi ni potrebnih eh, sredstev, eh, niti opreme. In eh, prebivalstvo je zgubljeno in nima zaupanja v mednarodno skupnost. Gospa komisarka, imam enostavna vprašanja. Kaj je s celotno pomočjo, ki je bila obljubljena Haitijem? Ne govorim samo o humanitarni pomoči. Če bi pomoč bila prišla prej, ali se ne bi lahko izognili tej eh, tragediji? In eh, zakaj eh, obveze predsednika prevala ne dobijo nobenega odziva? prebivalstvo želi volitve, ampak pod kakšnimi pogoji in kakšna bo podpora Evropske unije. Torej Hvala lepa, sedaj pa preostali govorniki. Najprej na vrsti gospa Ronzuli za minuto in pol. Grazie, predsedente. Hvala, predsedujoči. Kljub vsem obljubam ki so bile sprejete, da ne bomo obrnili hrbta Haitiju po potresu ob začetku letošnjega leta, se vseeno zdi, da smo tej skupnosti, ki je bila v tako občutljivem stanju po potresu, obrnili hrbet. Širi se kolera, kolera, ki je do sedaj na Haitiju praktično niso poznali in uh, Haitici zato krivijo misijo Združenih narodov. Pravijo, da so oni prinesli bolezen na otok. To je privedlo do tega, da na sto tisoče ljudi. Eh, da ti protestirajo uh, proti mirovnikom. Uh, veliko je bilo tudi uničenja zaradi potresa, ki, je, ki se je zgodil v januarja. Vse je v ruševinah, ne mogoče je oskrbati ljudstvo z čisto vodo. Epidemija se hitro širi in vsak dan imamo več eh, smrtnih primerov. Že sedaj jih je več kot tisoč. Na tisoče ljudi pa kaže simptome te bolezni in vsak dan se pojavljajo novi. Zato mednarodna skupnost ne sme več eh, stati ob strani in samo opazovati. Potrebujemo nemudno rešitev. Sicer bomo imeli na vesti vsako novo osebo, ki bo zbolela. Gospod Kašman. Komisarka Đorđeva, naj vam najprej čestitam eh, za uspešno koordinacijo eh, in pa za Eh, redne razprave z predstavnico Združenih narodov. Najlažje je to, da parlament sedaj kritizira vaše delo in vsem poslancem pravim, nam naše lasne države članice moramo pritisniti tako, da bo dano na razpolago več pomoči. Res je, da se te države trenutno soočajo s hudimi gospodarskimi težavami. Države, kakor so Avstrija, Mačarska, Francija, Španija, eh, Italija in tako naprej. Ampak te države so globoko posegle v žep. Zato apeliram na vas, stopite v stik za svojo vlado in, in postavljate vprašanje, ali pomoč dosega ljudi in kako lahko zagotovimo, da jih bo dosegla. In ne nazadnje, čestitam za zavezo novih 12 milijonov evrov. Eh, velika ta tragedija je bil potres, še večja tragedija pa sedaj ta epidemija kolere. In komisarka, zahvaljujem se vam za vse vaše delo. Hvala lepa, sedaj na vrsti gospod Rinalde za eno minuto. Hvala lepa. Eh, spoštovani kolegi, komisarka. Najprej se je na Hitiju zgodil eh, ta hudi potres. Prizadev je eno izmed najrevnejših držav v zahodni polobli in sedaj je Haitiju namenjene veliko pomoči. Politični razredi se osredotočajo samo na igri se oblasti, ne zanima jih ponovna izgradnja Haitija. Eh, potem eh, država ima tudi slabo administrativno kulturo in eh, pogosto se dogaja, da ta administracija omejuje dohod pomoči do ljudstva. prebivalstvo ni zaščiteno. Že junija sem obiskal to državo v okviru delegacije Evropskega parlamenta in če takrat je postalo jasno, da so taborišča preveč polna, da je povsod na cesti ležijo ruševine in eh, razmere so zelo hude. Komisija je naredila veliko, ampak narediti je potrebno še več. Vtis imam, da Na Haitiju ni potrebna samo ponovna izgradnja, ampak eh, še več pomoči. Gospod Deva, hvala lepa. To je katastrofa, ki je udarila januarja lansko leto. Mednarodna skupnost je takrat zelo pomagala. Eh, vojaški helikopteri so dvigovali ruševine, ampak potem so nenadoma odšli. In, uh, Sedaj se dogaja, da so blokirane ceste, promet, eh, infrastruktura je uničena. Eh, komisarka Georgijeva si zelo prizadeva za to, da bi koordinirala aktivnosti, ampak zakaj se sedaj eh, dogaja to, da ti ljudje, ki so se pojavili januarja, da so sedaj kar naenkrat izginili, tudi Bill Clinton. Ehm, to je smešno potrebujemo mednarodno skupnost, ta mora biti aktivna na enako stopnji, kakor je bila aktivna januarja. Vse skupaj mora biti depolitizirano. Eh, Hvala lepa, sedaj pa postopek Catch the Eye. Prva je na vrsti gospa Jarbovska. Komisarka, za spravu, ste nam... Hvala lepa spoštovana komisarka, za vaše poročilo o, o aktualnih razmerah na Haitiju. Tam je prišlo do izbruha epidemije in to smo lahko tudi pričakovali. Zelo smo se prizadevali, ampak delo ni potekalo tako hitro, kakor smo pričakovali. Pogosto smo govorili o tem, da, bila, da so bile razmere tam težke že pred potresom pomagalo bi, če bi država na Haitiju dobro delovala, ampak temu ni tako. In sedaj je potrebno hitro ukrepati, če ne bomo tvegali še nadaljne nasilje in nadaljni izbruh epidemij. Nujno je, gospa komisarka, da zagotovimo, da so na Haitiju prisotni najboljši zdravstveni delavci, eh, potrebujemo zdravstveni načrt za Haiti, prav tako pa je potrebno pomagati v finančnem smislu. Gospod Arsenis, hvala lepa. Komisarka Georgijeva, naj eh, vam tudi sam čestitam za odlično delo, ki ga opravljate tako v povezavi s Haitijem, kakor tudi v povezavi s Pakistanom. Vem, da ste vedno prisotni, kjer obstajajo potrebe. Govorimo o hudi katastrofi, govorimo o tisočih mrtvih, in eh, številnih okuženih in številke tukaj rastejo. Denar, ki je bil dan na razpolago, ni dovolj. Vedno bolj jasno postaja, da potrebujemo nove finančne inštrumente. Potrebujemo neke vrste spremembo. Jasno je, da bi nam ta sprememba pomagala se bolj učinkovito odzvati na humanitarne potrebe. Zato me zanima, kaj lahko naredimo za to, gospa komisarka, kako lahko se izognemo takšni pojavi, ko ljudje zbolijo zaradi tega, ker mi nismo bili dovolj učinkoviti. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Gospod Bede. Hvala lepa. Danes popovdne smo dobili zadnje informacije nizozemske organizacije, ki je že eno leto na Haitiju. Ta organizacija je podala trezno, ampak realistično sliko glede tega, kaj se na Haitiju dogaja. O tem je govorila tudi komisija. Mi smo eden izmed glavnih donatorjev pomoči Haitiju veliko sredstev smo obljubili, ampak eh, malo denarja smo tja dejansko poslali. V glavnem mora denar še doseči Haiti. Denar mora priti na teren, mm, kajti ta situacija je resnično akutna. Osredotočiti se moramo na preventivo, na oskrbo s čisto vodo, Evropska unija mora poskrbeti za to, da bo zagotovljena oskrba z uh, vodo. Potrebujemo strokovnjake, potrebujemo zdravstvene strokovnjake, dostavo zdravil. Vsega na Haitiju primankuje in upam, da bodo evropske institucije pomagale v teh razmerah. Gospod Kortis Lastre, za eno minuto. Hvala lepa predsedujoči, komisarka, želim čestitati komisiji za prizadevanja na Haitiju. Menim pa, da je potrebno naša prizadevanja še okrepiti. Potrebujemo močnejšo mednarodno prisotnost, kljub težavam, s katerimi se mi soočamo zaradi trenutnih gospodarskih razmer. Zaščititi moramo prebivalstvo, zaščititi pred boleznimi, potrebno izboljšati zdravstvene razmere eh, na celotnem otoku in potrebujemo tudi dostop do čiste pitne vode. Gospod Takala za eno minuto. Arvoisa puhemies, haluan myös alkuun kiittää. Hvala lepa. Najprej bi se želel zahvaliti komisarki Georgijevi za vso delo, ki ga je opravila. Pomembno je, da je Evropska unija prisotna, na Haitiju, da je vidna. Na ta način se lahko približamo državljanom Haitija. Mi smo odgovorni uh, temu prebivalstvu. Trpeli so zaradi potresa in sedaj zaradi kolere. Ko Haitiju namenjamo denar, je nujno tudi to, da denar Haiti doseže hitro. Veliko je nevladnih organizacij, ki so pravile odlično delo, ki so odprle kanale, tistih, eh, kanale pomoči do tistih, ki jo najbolj potrebujejo. In upam, da bo komisija pomagala tem prepoznanim uh, krščanskim in pa nevladnim organizacijam. Eh, tem organizacijam moramo pomagati, zato da bomo dosegli najboljši rezultat. Sedaj pa še ob koncu komisarka Georgijeva, ki bo zaključila to razpravo. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala vsem za vašo predanost, eh, za sodelovanje v razpravi o temi, ki nas bo še nekaj časa spremljala. To krizo ne bo enostavno rešiti. Nekatere ocene govorijo o razsežnostih te krize v naslednjih mesecih, preden bo kriza rešena. Strinjam se s tistimi, ki pravijo, da je Haitiju potrebna strokovna pomoč, eh, center za katastrofe in pa humanitarno pomoč eh, govori o tem, da bo več kot 700 tisoč ljudi okuženih, preden se bo ta epidemija končala. Enako ocenjuje ameriška organizacija, ta govori o 400 tisočih okuženih ljudi. Zato se strinjam z vami, vse bomo morali mobilizirati, vsako pomoč bomo morali mobilizirati, pomagati moramo in to v tem trenutku. Eh, na naj se vprašamo naslednje, najprej, kako lahko najbolje pomagamo. Tukaj moramo pomagati partnerskim organizacijam, ki so prisotne na licu mesta in jim moramo dati na razpolago vse vire, zato da bodo lahko ukrepale. Eh, prav tako moramo mobilizirati države članice. Od četrtka, ko sem nagovorila države članice, smo videli, da je bilo namenjena še več pomoči, ampak več je potrebno narediti, ko gre za zdravstveno osebje, ko gre za tablete za čisto vodo in ko gre za spodbujanje kampanje osveščenosti. Kakor ste številni izmed vas omenili, obstaja veliko nerazumevanja glede tega, kaj pomeni ta bolezen in kako se jo da najbolje zdraviti. Ljudje po nepotrebnem umirajo, ker eh, ne želijo oditi v zdravstveni center. Strah jih je, da se bodo tam okužili. Uh, ne pa da jih bodo zdravili. Drugič, številni govorniki so govorili o obljubljenem denarju in o tem, kaj se dogaja z obnovo Haitija. Obljuba, ki jo je podala komisija, je spoštovana. Komisija pravi, da bo dala na razpolago 460 eh, tisoč. 460 milijonov eh, denarja, eh, podpredsednica Ashtonova in pa komisar Pibalks preverjata stanje skupaj z državami članicami, kaj se dogaja z denarjem, ki smo ga namenili Haitijev. To bomo vzeli zelo resno, na kocki je ugled mednarodne skupnosti. Pa še tretja točka. Na Haitiju obstaja omejitev glede črpanja pomoči. Ko sem prvič obiskala Haiti, sem spoznala, da ne glede na to, kako huda je ta katastrofa, to ni najhujši problem uh, Haitija. Haiti se je že desetletja soočal z pomankanjem razvoja in pa z odsotnostjo pravne države. In to seveda prinese seboj tudi pomankanje zdravstvene oskrbi. Videla sem, kako so ljudje čakali v vrstah, uh, zato da bi lahko obiskali zdravnika. Uh, Eh, ko se je zgodila ta katastrofa. Ne zato, ker bi resnično potrebovali zdravnika, ampak zato, ker nikoli prej v življenju niso videli zdravnika. In ta, to pomankanje zmogljivosti, pomankanje funkcionalne države ustvarja probleme ki še zaostrujejo to epidemijo. Še vedno se borimo za to, da bi vlada avtorizirala, odobrila uh, prostor za pokop uh, mrtvih ljudi, uh, In uh, to lahko še zaostri epidemijo. Zato ne morem bolj povdariti, kako nujno je, da razumemo, da problemov na Haitiju ni enostavno rešiti. V srčiki tega problema je desetlet, so desetletja pomankanja razvoja. Potem ste me spraševali tudi o volitvah, ali naj bi vseeno organizirali volitve. Uh, Haitijske oblasti se želijo držati časovnice. Težko je govoriti na to vprašanje. Mi uh, ocenjujem pa, da bi odlaganje volitev lahko še dodatno destabiliziralo trenutno situacijo. To temeli bolj na tem, kar sem slišala, ne na tem, kar sem videla. In pa še četrta točka. Tukaj bom govorila o naših zavezah. Pozvali ste nas, da naj bo komisija neposredno udeležena pri pomoči. Eh, in to bomo tudi naredili. Baronica Eštonova bo že jutri obiskala Haiti, najverjetneje že jutri, tudi sama načrtujem obisk Haitije. V tem trenutku je zelo pomembna dobra koordinacija, mobilizacija in pa tudi zbojanje upanja pri ljudi. Tudi naše lastne, tudi naše lastne osebje moramo bodriti, tudi oni se soočajo z zelo težkimi razmerami. Eh, nahajajo se na območjih, kjer se bojijo okužbe z eh, kolero. Zagotoviti moramo ohranjanje mirnega vzdušja in eh, potrebno je tudi ohraniti upanje pri ljudeh. Eh, govorniki so govorili o odpornosti haitijskega ljudstva. Oni so zelo odporni, ampak vseeno si zaslužijo kar največ naše pomoči v teh težkih razmerah. Najlepša hvala vsem, hvala komisarka, s tem eh, smo izčrpali nujno pomoč za Haiti. Kolegice in kolegi, naslednji.